dokumente, ki so povezani s tem, lahko najdete na posebni spletni strani parlamenta. Predsednik je te nominacije posredoval odboru za peticije in odbor bo 3. decembra letošnjega leta organiziral predstavitve teh kandidatov. Eh, in teh predstavitev se lahko odeležijo vsi poslanci. Gospod Rivier, glede poslovnika. monsieur le président Hvala, gospod predsednik. Ja, točka poslovnika. V našem zboru ponavadi zvoni zvonec kakš par minut pred glasovanjem in včeraj številni kolegi niso bili prisotni na glasovanju, zato ker tega zvonenja ni bilo slišati v stavbi Evropskega parlamenta. In zdi se, In govori se, da je bilo to zato, ker se ni želelo prekiniti govora predsednika Junkerja. In zato prosim, da se še enkrat pregleda, kaj se je zgodilo in zaradi česa kolegi včeraj niso mogli glasovati. Gospod Rivje, hvala lepa. Niste edini, ki se je obrnil na službo parlamenta v, smi, v zvezi s to zadevo. Tako da bomo preučili. Na plenarnem zasedanju pa pozdravljam tudi gospoda Đorđa Cer Ceretelja, predsednika Evropske parlamentarne skupščine v okviru OECD oziroma OVSE. Lepo ga pozdravljamo, torej je predsednik Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in sedi na naši častni tribuni. Lepo ga pozdravljamo, gospod Cereteli, veliko čas nam je, da ste tukaj. Eh, na obisko v Štrasburu, da vas lahko pozdravimo in želimo vam zelo plodne razgovore v Evropskem parlamentu. Zdaj pa nadaljujemo z glasovanjem. Glasovali bomo o splošnem proračunu eh, Evropske unije za leto 2020 v delki, ampak naj vam povem, da potrebujemo um, ehm, 65 glasov razlike zaradi uh, absolutne večine. Sedaj torej prvi oddelek, um, eh, pomensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Angenomen. Sprejeto. Predlogi sprememb 1069. 169 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 170 za, 1070 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1078 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1079 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 963 za. ali kdo dvomi o glasovanju pri 1979? Ne, torej eh, je bil eh, predlog zavrnjen. Želite, da preverimo? Preverjamo predlog spremembe 1079. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 963 za, Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Postopkovno vprašanje. Gospod, izvolite. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsednik. Prosil bi, da ste nekoliko počasnejši, kajti tolmači vam ne sledijo, tako da tisti, ki ne govorimo nemško, ne vemo, o čem glasujemo. Hvala lepa. Hvala. Pravkar mi je eh, tudi bilo prišepetano, eh, tudi da to drži, bomo se dogovorili. 964 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 902 za, proti, vzdržani, sprejeto. S tem je 138 brezpredmeten, 991 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 991. Preverimo elektronsko, glasujmo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Mimo grede, dovolj je, če samo rečete, preverimo, ni treba takoj začeti z nekimi revolucionarnimi vzkliki, če, ne dvomite, če dvomite v rezultatu ali če menite, da je moja presoja bila napačna. Uh, 266 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 267 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 1105 za, proti, vzdržani, sprejeto. S tem je 269 brez predmeten, 1106 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto 270 brezpredmeten, 1107 za, proti vzdržani, sprejet 993 brezpredmeten, 23 za, proti vzdržani, sprejet 1032 brezpredmeten, 1034 za, proti vzdržani, zavrnjen 32 za, proti vzdržani, Vzdržani, sprejet 1033, s tem brezpredmeten, 5 za, proti, vzdržani, sprejeto 1036, brezpredmeten, 1113 za, proti, vzdržani, sprejet 1035, brezpredmeten, 1264 za, proti, vzdržani, sprejet. 999, s tem brezpredmeten. 522 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 554 za. 522 želimo preveriti. Prav, preverjamo elektronsko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen pet pet štiri za, proti, vzdržani, zavrnjen, štiri tri štiri za, proti, vzdržani, zavrnjen, štiri tri pet. Preverili bomo štiri tri štiri, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 4-3-5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 4-3-6 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zavrn, eh, oddelek 1b, prvi, eh, drugi del, pomensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Angenommen. Sprejeto. Predlog spremembe 909 za, proti, vzdržani, sprejet. 996 brezpredmeten, 262 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 263 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1201, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 989 in 280 sta brezpredmetna. 559 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 912 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1001 s tem brezpredmeten. 1002 poimensko glasovanje glasujemo haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 699 za, proti, vzdržani, sprejeto. 560 nič in 1 nič nič nič. Prvi del sta s tem brezpredmetna. Razdelek 2, eh, glasovanje v svežnju 3, Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 1 nič 7 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 9 9 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1 nič 8 nič za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. 1, 0, 8, 1, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 9, 8, 4, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1, 0, 4, 5, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1, 2, 0, 4, za, proti, vzdržani, sprejet. 1, 0, 0, 3, brezpredmeten. 1, 2, 0, 6, za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet ena. Menite, da ni bilo prav, kako smo glasovali, ena, dva, nič šest, ne, nič, ena, nič, dva, devet, za, se pravi, čujem, ena, nič, dva, devet je brezpredmeten, ena, nič, tri, nič, za, proti, vzdržani, zavrnjen, ena, nič, dva, sedem, za, proti, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo? Samo ena nič, dva sedem glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. abgelehnt. Zavrnjeno. Gospod Foreman. Gospod predsednik. To je smešno, ne moremo temu slediti. Prehitri ste, tolmači. Tolmači ne morejo slediti vašemu tempu, nekoliko morate upočasniti. Ljudje so težko delali in pripravljali ta proračun in morda bi bilo dobro, da beležimo prave glasove. Also. Nochmals, meine Damen und Herren. Še enkrat, gospe in gospodje. Herr Kollege, wenn Sie meine Antwort nicht anhören wollen. Če ne želite prisluhniti mojemu odgovoru, potem res ne boste ničesar razumeli. Res se, potrud, se trudim, torej slišim, da je danes angliško tolmačenje nekoliko počasnejše kot običajno. 1027 je zavrnjen. 561 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Abgelehnt. Zavrnjen. tisoč CP dva. Poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Abgelehnt. Zavrnjen. Tisoč petdeset za. Proti? Vzdržani. Zavrnjen sveženjsko glasovanje, glasovanje v svežen štiri, glasujemo elektronsko. So vsi glasovali? Konec glasovanja. Angenomen. Sprejeto. 9.86 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1.229 za, proti, vzdržani, sprejet, 987 brezpredmeten, 1047 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 308 za, proti, vzdržani, sprejet, 141 s tem brezpredmeten, 1226 za, proti, vzdržani, sprejet, 1048 je s tem brezpredmeten, 1082 za, proti, zdržani, zavrnjen, 927 za, proti, zdržani, sprejet, 988 eh, brezpredmeten, 925 cp1 za, proti, zdržani, sprejet, 1037 brezpredmeten, 1038 za, proti, zdržani, zavrnjen, 145 za, proti, zdržani, zavrnjen, 145 za, proti, vzdržani, zavrnjen 1200, bomo preverili. Preverjamo predlog 145. Glasovanje. Odajte glas, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Abgelehnt. Zavrnjen. 1, 2, 4, 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili. Preverjamo 1246. Glasujte. Haben alle abgestimmt? So vsi glasovali? Konec glasovanja. Angenommen. Sprejet. 1222 za, proti, vzdržani, sprejet. 149 brez predmeten. 1223 za proti, vzdržani, sprejet, 150 s tem brezpredmeten, 151 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili, preverjamo 151, glasujte prosim. 151, haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Abgelehnt. Ein... Zavrnjen 152 za proti, vzdržani, zavrnjen. 806 CP1 za, proti, vzdržani, sprejet. 153 s tem brezpredmeten, 454 za, proti, vzdržani, sprejet. 1154 s tem brezpredmeten, 1263 za, proti, vzdržani, sprejet. 616 s tem brezpredmeten. Razdelek 4, svežensko glasovanje 5. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 539 za, proti vzdržani, zavrnjen. 360 za, proti vzdržani, sprejet. 549 s tem brezpredmeten. 1040 za proti, vzdržani, zavrnjen. 1039 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1041 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1042 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Identična, identična predloga 579 1043 pomensko glasovanje glasujte. Ste vsi glasovali? konec glasovanja zavrnjen identična predloga petsto osemdeset tisoč štiriinštirideset za proti vzdržani zavrnjen tisoč dvesto petnajst za proti vzdržani sprejet sto šestinštirideset brezpredmeten sto sedeminštirideset za proti vzdržani zavrnjen petsto devetinosemdeset za proti, vzdržani, zavrnjen, 1265 za, proti, vzdržani, sprejet, 591, s tem brezpredmeten, 592, pomensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen tisočpetinsedemdeset pomensko glasovanje glasujemo ste vsi glasovali konec glasovanja zavrnjen petsto šestnajst za proti vzdržani zavrnjen dvesto šestinštirideset za proti vzdržani, zavrnjen, 765 za. Bomo preverili. Preverjamo 246. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 765 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 300. Preverjamo predlog spremembe 765. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 328 za, proti, vzdržani, sprejet. 403 za, se pravi čujem, 403 je brezpredmeten. Razdelek 5. Sprema, sprememba komisije pomensko glasovanje za svežen šest. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Angenomen. Sprejeto. 595 pomensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjen. 1061 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1062 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1063 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1064 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1065 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1066 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. 1067 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1068 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Svežen 7, predlogi sprememb, razdelek 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 628 za, proti, vzdržani, sprejet. Gospa kolegica, izvolite. Um, ja, pravzaprav nismo mogli oddati glasu pri prejšnji točki, tako da nismo mogli oddati in pritisniti gumba. Ähm, ja, pri svežnju sedem. Nismo imeli pomenskega glasovala, zato je bilo dovolj, če ste dvignili roko. 628 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 663, 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 646 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 647 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Razdelek 5, sodišče svežen 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Razdelek 5, računsko sodišče svežen 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Razdelek 5, od gospodarsko-socialni odbor svežen 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Razdelek 5, odbor regiji svežen 11 za proti vzdržani, sprejeto. Razdelek 5, uh, eh, ombudsman, svežen 12 za, proti vzdržani, sprejeto. Razdelek 5, uh, eh, za, uh, 13 svežen za, proti vzdržani, sprejeto. E, eh, Evropska služba za zunanje delovanje, svežen 14 za, proti vzdržani, sprejeto potem pa 204 za, proti, vzdržani, sprejeto, 678 brezpredmeten, 205 za, proti, vzdržani, sprejet, 679 brezpredmeten, 680 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 208 za, proti, vzdržani, Vzdržani sprejet 681 brezpredmeten 209 za. Proti. Vzdržani sprejet 602. Sem še vedno prehiter, gospod Formen. 682 brezpredmeten 221 za. Proti. Vzdržani sprejet 683 s tem brezpredmeten 1250 za. Proti. Vzdržani sprejet sprejet 684 in 250 sta brezpredmetna, potem pa imamo še predlog spremembe, kar zadeva eh, izdatke zunaj večletnega finančnega okvira 1046 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili, torej glasujte, prosim. 1046. Tako ste vsi glasovali. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Nadaljujemo. Kar se tiče pilotnih projektov, imamo tukaj uh, eh, svežen 15. Kdo je za? Oziroma poimensko glasovanje imamo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto vsi drugi predlogi sprememb glede pred pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov so brezpredmetni. Sedaj pa dobi gospod Tilikajnen v imenu sveta besedo. Izvolite. Mr. President, honorable members of the European Parliament, ladies and gentlemen. Spoštovane kolegice poslanci in poslanke. Evropski parlament je sprejel predloge sprememb k osnutku proračuna za 2020. Seveda razumem, da obstajajo razlike med stališči naših institucij, kar se tiče osnutka proračuna za 2020, ki ga je predstavila komisija. Kot predsednik sveta se strinjam s tem, da bo predsednik Evropskega parlamenta kot je to zapisano v točki C četrtega odstavka člena 340 pogodbe o delovanju Evropske unije, nadaljeval z pogajanji. Najlepša hvala. Dank, Herr das Najlepša hvala. Parlament bo sprejel eh, odbor za ta pogajanja. Končno glasovanje ni potrebno, sedaj pa nadaljujemo z poročilom gospe Holmajer in Gardija Zabal Rubijal. Začnemo z prvim predlogom spremembe za proti. Še enkrat, kdo je za predlog spremembe ena? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe dva, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa izvorno besedilo, tukaj ne rabimo glasovati, predlog spremembe 4. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 75 poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 76 poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 24 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 23 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Bomo elektronsko glasovali o 23, glasujemo. Torej, amandma 23. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 42 poimensko glasovanje lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 36 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 38 poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 39 poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 35. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 26. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjen. 5. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 27 v treh delih, vsi tri deli so poimensko glasovanje, glasujemo o prvem delu. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Drugi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je sedaj zaključeno. zavrnjen. Tretji del je brezpredmeten. 28 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen 30 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 57, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 68 poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 58, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Šest za, proti, vzdržani, zavrnjen. 60 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 61, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 7, kdo je za, proti, vzdržani je zavrnjen, 8, kdo je za, proti, vzdržani je zavrnjen, 67 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 48 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 9. Za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 10. Za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 49. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 50, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 59 po imensko glasovanje glasujemo. Tako ste vsi glasovali. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 62 po imensko glasovanje glasujemo. ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 63, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 64. Bomo elektronsko glasovali od 63, glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno zavrnjeno 64 poimensko glasovanje glasujemo ste vsi glasovali glasovanje je zaključeno zavrnjen petinšestdeset za proti vzdržani zavrnjen dvainpetdeset za proti vzdržani zavrnjen triinpetdeset za proti, vzdržani, zavrnjen 54, poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen 55, poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno zavrnjen 56 za proti vzdržani zavrnjeno 41 poimensko glasovanje glasujemo ste vsi glasovali glasovanje je zaključeno zavrnjen 37 poimensko glasovanje glasujemo ste vsi glasovali Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 13. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 14. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 15 poimensko glasovanje. Petnajst poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 17 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 31 poimensko glasovanje glasujemo. 31, torej glasujemo o 31. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 35. odstavek, izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 72 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali, glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 66 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 32 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe 19 v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani. Prosim še enkrat za, proti, vzdržani. Bomo elektronsko glasovali o tem, namreč ena poslanska skupina sploh ne dviguje rok. Torej glasujemo o eh, predlogu spremembe 19. drugi del. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno, ampak na tesno. Tretji del glasujemo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe. Še enkrat elektronsko glasujemo o tretjem delu 19. predloga spremembe. Glasujemo. ste vsi glasovali, glasovanje je sedaj zaključeno. Sprejeto. Ja, ja, če elektronsko glasujete in takrat potem vseeno glasujete, prej pa niste dvigovali rok, potem pač tako je. 20. predlog spremembe glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno sprejeto. Potem pa predlog spremembe 40 z ustnim, ustnim kompromisom. Kolega Willems bo predstavil ustni kompromis. Ja, imam ustni predlog spremembe, namreč eh, mnogi so želeli podpreti ta predlog spremembe, ampak jih skrbijo posledice za civilno družbo in begunce, zato sem pripravil ustno spremembo. Tako da bo vse Tako da bo predlog eh, pisal, zamrznili bi vsa sredstva za Turčijo, razen pomoč za begunce in civilno družbo do eh, takrat, ko bo konec okupacije severovzhodne Sirije. To je torej ustni predlog. Najlepša hvala, kolega Willems. Ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe? Also, bei, wenn ich das noch mal erläutern darf. Es gibt keine Torej, nihče se ne more javiti. Zanima me samo, ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe. To lahko nakažete z tem, da ostanete. Več kot 40 kolegov je ostalo, tako da ustni predlog spremembe ni dopusten. Glasujemo o 40. predlogu spremembe v izvorni obliki, kdo je za, proti. To pa ni bilo jasno. Bomo glasovali elektronsko, torej glasujemo o predlogu spremembe 40 v izvorni različici. Ste vsi glasovali? Glasovanje je sedaj zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe 18 za, proti Vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 21, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 16, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa resolucija v celoti, kot smo jo spremenili, po imensko glasovanje lahko glasujete. Thank you. Ste vsi glasovali? Glasovanje je sedaj zaključeno. Sprejeto. Nadaljujemo z poročilom Sarvama. Tukaj glasujemo o sklepu v celoti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o resoluciji, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Nadaljujemo poročilo Garcia Munoz. Tudi tukaj imamo razrešnico, najprej sklep, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Resolucija v celoti po imensko glasovanje lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno sprejeto. Nadaljujemo. Sklep glede nasprotovanja po členu 112 poslovnika ocena učinka fitofarmacevskih sredstev na medonosne čebele. Tukaj lahko glasujemo o resoluciji v celoti. Bi pa izkoristil to priložnost. Mnogi izmed kolegov tukaj so novi in zato bi vas prosil, da glasovalno kartico pustite v napravi, dokler, lučka ne iz, dokler se lučka ne izklopi. Če boste kartico izvlekli prej, eh, potem boste izgubili svoj glas na nek način. Vaš glas ne bo eh, upoštevan in ne bo zabeležen. Glasujemo o, tem, o tej resoluciji v celoti, poimensko glasovanje potrebujemo absolutno večino. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Tako, prosim, da čim prej zapustite dvorano, tako da lahko nadaljujemo z obrazložitvijo glasovanja tisti, ki bodo stali na hodnikih, eh, te kolege bom verjetno opozoril na to. Spoštovani kolegi in kolegice, se opravičujem, samo trenutek, samo za trenutek počakajte, opravičujem se. Besedo sem želel dati še komisarju v zvezi s tem vprašanjem. V imenu komisije naj povem, da smo se seznanili s to resolucijo, ki jo je sprejel Evropski parlament. Osnutek uredbe komisije je v skladu z postopkovnimi uh, koraki sklepa 386 sveta in uh, komitološkega postopka 1107. Komisija je sprejela vse korake v skladu z našimi pristojnostmi. Poleg tega imamo tudi mnenje in uh, svet se je odločil, da mnenju ne bo nasprotoval. Žal nam je, da je parlament zavrnil predlog, ki bi zmanjšal tveganje za medonosne čebele. Noben del naših smernic žal eh, sedaj ne bo mogoče izvajati. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Opravičujem se, da sem vam pozabil dati besedo, to je bila res moja krivda. Tako, sedaj pa kolegi prosim, da res hitro zapustite dvorano, namreč eh, sledijo obrazložitve glasovanja. Zuhören möchten. Če ne boste dovolj hitro zapustili dvorane, vas bom, eh, verjetno poimensko opozoril. Tako da prosim, da se hitro pomaknete iz dvorane. Če pa želite, da pride vaše ime v zapisnik, potem pa stojite tam, kjer ste. kolegi Ga kolega Galer, prosim, če zapustite dvorano. Kolega McAllister. Frau Kollegin Kalniete. Herr Kollege Weber. kolegi metsola. herr kollege mcallister herr kollege gahler herr kollege weber frau kollegin kalniete herr kollege danjean dann beginnen wir mit den stimmerklärungen. tako nadaljujemo z obrazložitvijo glasovanja. Najprej obrazložitev glasovanja glede poročila kolegice Holmajer in kolegice Gardija Zabal Rubijal. Gre za splošni proračun Evropske unije za leto 2020, vsi oddelki. Kolega Lundgren, izvolite. Eh, eh, Hvala lepa. Ravno kar smo glasovali o proračunu in glasoval sem proti. Priznati moramo, da je ta proračun razsipanje denarja. Še vedno nad, razsipamo denar v tem parlamentu in pri tem, ko bomo imeli manjši proračun po brexitu, bomo imeli še več zahtev za sredstva iz proračuna, sredstev pa manj na voljo. Tako da na, še nadaljujemo s tem razsipanjem sredstev v vseh evropskih institucijah in ta tendenca se samo povečuje. Svet ministrov troši za hrano, pijače, na milijone sredstev za uh, steklenice šampanjca, 4000 na leto jih nakupi in še več milijonov za catering, za uradne dogodke poleg tega zelo veliko potroši za svoje funkcionarje in novo pohištvo. S tem je treba prenehati. Hvala. Kolega Lambert, kolega Butikofer, prosim, da zapustite dvorano. Kolegica McGuinness, kolega Karas. Hvala, sedaj pa kolega Keller. Uh, Hotel sem obrazložiti v zvezi z Omro, sam sem tudi obiskal Palestino in videl sem učinek um, zasedbe na to državo in zato predlagam, da se zagotovi ponovno vzpostavitev sredstev za Omro. Namreč v zadnjih letih je tukaj prihajalo do sistematičnega spodkopavanja rešitve za dve državi, eh, ki naj bi nastale po mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu. In to ima močan učinek na ljudi, ki živijo v palestinski državi, na Zahodnem bregu in v Gazi. In zato je treba v tej luči ponovno predvideti sredstva. In ravno tako bi pozval ZDA naj zagotovijo, da se bodo vrnile k mizi in podprle omro. Sicer je um, učinek na otroke, šole, program za begunce uh, izredno negativen. In zato uh, sta tukaj na zatožni klopi ZDA in Izrael in mi se moramo zauzeti, da bomo prispevali bolj konstruktivno k rešitvi situacije v Palestini. Hvala. Kolega Čolos, izvolite. Oziroma, kolega Čolos. Najlepša hvala. Kolega Weimers dobi besedo, izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Glasoval sem proti celotnemu načrtu za proračun. Zakaj? Ker je preobsežen in preveč poln eh, denarja, ki se ga namenja nepotrebnim stvarim. Eh, Ključna naloga Evropske unije je zaščita štirih svoboščin, to bi lahko opravili za veliko manj denarja. In zakaj govorim nemško, to priložnost sem želel izkoristiti za to, da bi gospodu Manfredu Weberju, predsedniku ILS, e zastavil naslednje vprašanje. Vi kot konzervativec bi gotovo želeli, da bodo davki na razumni stopni, kaj ne? Ampak zakaj ste potem sprejeli ta paket za interrail karte za mlade evropejce? To je eh, projekt vreden 25 milijonov evrov in ne vem, kako ste prišli na takšno socialistično idejo. Davkloplačevalci v Evropi gotovo ne bodo srečni, če bodo morali plačevati za ta socialistični projekt. Hvala lepa. Hvala lepa.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 podprl to verzijo proračuna, saj mislim, da prinaša kar pozitivne usmeritve. Za nas je zelo pomembno, da imamo več sredstev na voljo za Frontex, ravno tako je pomembno, da imamo več sredstev za Erasmus. Je to zelo pomemben program, ki omogoča mobilnost eh, na področju izobraževanja. In ravno tako inštrumenti za boj proti, in hkrati je to tudi inštrument za boj proti brezposelnosti med mladimi. Uh, Pomembno je, da se pri um, odobravanju proračuna Evropske unije upoštevajo ekološki programi, ki prispevajo k boju proti podnebnim spremembam. Vse to je zelo pozitivno. Evropska unija mora nadaljevati s bojem proti podnebnim spremembam in če za to imamo dovolj sredstev, to tudi dokazujemo. Menim, da. Eh, so stvari s tem proračunom postavljene na pravo mesto. Hvala. Najlepša hvala. Na vrsti je kolega Carthy. Garamajegat las ukteran, ni fedjerlom taku lešan čurešo, the war... Ne morem podpreti tega poročila, zato ker poudarja vojaške zadeve. Irska pa je neutralna država in ponosni smo na to. Prijatelji, ni prav, da bi Evropska unija pritiskala na Irsko zato, tako, da bi se ta usmerila v vojaško smer in zaradi tega ne moremo tega podpreti. Hvala lepa. Sedaj pa je na vrsti kolegica Šojdrova. Hvala lepa, spoštovane kolegice, kolegi in državljani, ki ste tu prisotni. Sama sem podprla ta predlog proračuna za Evropsko unijo za leto 2020, saj menim, da je pomembno, da podpremo programe, za katere smo si želeli več sredstev. Erasmus, naprimer, ki omogoča mladim, ki morajo začeti svoje delovno življenje, več mobilnosti. Na to ustanovitev 14 eh, tisoč novih delovnih mest za brezposelne to tudi omogoča in dobre predloge vsebuje ta predlog proračuna. Tako za področje SKP. Ehm, če bomo ta proračun podprli, bomo onemogočili propad zelo velikemu številu majhnih kmetijskih gospodarstev. Kar se tiče dejavnosti, ki podpirajo civilno družbo, so v, sploh v, v Turčiji so eh, pozitivne in tudi to lahko financiramo. Najlepša hvala. Na parlamentu ni navada takšna, da bi z tribune eh, gledalci lahko ploskali. Tako da na to vas opozarjam. Kolega Lebreton, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Kot moji kolegi iz, eh, RN sem glasoval proti predlogu spremembe, eh, s strani skrajne levice, ki zahteva, eh, zmanjšanje sredstev za SKP. Ta je dejansko vredna kritik, ampak ne bi bilo dobro, da bi jo nadomestili s tem, da bi vsaka država dobila SKP ima probleme in gotovo bi bilo dobro, da bi države članice imele možnost ustvariti vsaka svojo kmetijsko politiko, ampak trenutno SKP imamo in zato se moramo pogajati v smislu, da bi to uh, politiko izboljšali. In uh, ta proračun uh, ščiti uh, tak model kmetijstva, ki ni v skladu z uh, francosko identiteto in z njenim modelom kmetijstva, ki poudarja pomen vseh kmetijskih gospodarstev od malih do velikih. Hvala, gospa Aguilera. Naslednja. Hvala, predsednik. Glasovala sem za proračun za prihodnje leto, zato ker je zastavljen na dovolj ambiciozen način. Podpira določene programe, Eh, ki so pomembni in tudi sama verjamem v SKP in zato potrebujemo več sredstev na voljo, ne zato, da bi se nudilo več ugodnosti kmetom, ampak zato, da se podeželje ne bi še naprej praznilo. Na to Erasmus